dnevnem redu danes imamo najprej vprašanje za ustni odgovor z razpravo o odpravi pohabljanja ženskih spolovil. Besedo kot prva dobi gospa Žuber. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Nasilje nad ženskami in dekleti je strukturen pojav. Praktično vse ženske v Evropski uniji so bile deležne takšnega ali drugačnega nasilja tekom svojega življenja. Vsaka peta je žrtev nasilja v družini in eh, vsaka deseta je bila posiljena ali prisiljena v spolna dejanja. Pohabenje ženskih spolovil pa je ena najhujših oblik nasilja nad ženskami. Gre za zelo resno obliko nasilja nad eh, deklicami, kar povzroča tako kratkoročne kot dolgoročne zdravstvene težave. Evropski parlament, še posebej odbor za pravice žensk in enakost med spoloma, je zato pozval Evropsko komisijo naj konkretno ukrepa na evropski ravni, da se na ta način prepreči nasilje moških nad ženskami in deklicami. V kontekstu globalne strategije proti nasilju nad ženskami, vključno z odpravo pohabljanja ženskih spolovil, Eh, moramo storiti več v smeri reševanja tega problema. Naš eh, odbor predlaga, da bi s področno direktivo na evropski ravni lahko reševali to problematiko. Ni nam reč pošteno, da se pravice žensk vedno pušča nekako v ozadju, ne da bi se osredotočili na prioriteto, ki si jo ta tematika zasluži. Zato pozivamo tudi k podpisu in ratifikaciji eh, konvencije Sveta Evrope iz Istanbula o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, kar vključuje tudi minimalna pravila glede pravic in pomoči ženskam in deklicam. To je korak naprej, ki ga lahko naredi prav vsaka država članica Evropske unije za zaščito ženskih deklic pred pohabljanjem Eh, spolovili in drugimi oblikami nasilja. Obstaja tudi cela vrsta drugih mednarodnih inštrumentov, ki povdarajo pomen odprave nasilja nad ženskami in imamo tudi konvencijo o človekovih pravicah, imamo konvencijo o odpravi diskriminacije nad ženskami in imamo tudi konvencijo o pravicah otrok. Vse to so inštrumenti, ki so ključnega pomena in ki jih je potrebno uveljaviti. Pohabljanje ženskih spolovil je pojav, ki vpliva na sto tisoče žensk širom sveta. Veliko število žensk je namreč izpostavljenih nevarnosti tovrstnega pohabljanja. Ko govorimo o ciljih, ki naj bi jih dosegli do leta 2015, pa je zelo pomembno, da so pravice ženski, enakost med spoloma, eh, v ospredju. Enako velja eh, tudi za dejstvo, da je potrebno pravice žensk in boj proti nasilju nad eh, ženskami in deklicami umestiti v same prioritete našega dela. Pomembno je, da se opredelijo konkretni cilji in konkretni ukrepi, tudi s konkretnimi političnimi zavezami, ki bodo vodile k odpravi pohabljanja ženskih spolovil. Prav tako je pomembno, da se zmanjša smrtnost dojenčkov in uh, da dati je potrebna poudarek na spolne in reproduktivne pravice in zdravje žensk širom sveta. Kot vemo, ima pohabljanje ženskih spolovil katastrofalen vpliv na spolno in reproduktivno zdravje žensk. Če se želimo boriti proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in deklicami, mora boj proti pohabljanju ženskih spolovil postati pomembna prioriteta, sploh v teh kriznih razmerah. Vemo, da so vrčevalni ukrepi krčenja socialnih in zdravstvenih proračunov pojavi, ki imajo negativne posledice, kar zadeva enakost med moškimi in ženskami. Ženske zato ostajajo doma, skrbijo za eh, starejše, sprejemajo negotova delovna mesta, prav tako pa to povečuje pojav nasilja nad njimi. Zato je pomembno, da uporabljamo nediskriminatorno besedišče, kajti sicer lahko to privede do še nadaljnega osam, do nadaljne osamitve žensk, ki so žrtve tovrstnega nasilja. Pomembno je, da se izpostavi krivce, prav tako pa je pomembno, da se ozavešča tiste skupnosti, znotraj katerih se tovrstna kazniva dejanja vedno znova ponavljajo. Pomembno je, da sprememo usklajeno strategijo za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in za promocijo načela enakosti. Številke teh eh, grozovitih kaznevih dejanj se ne smejo povečevati, če želimo iti v smer družbenega napredka. Hvala lepa, gospod Fule. Thank you very much. Hvala lepa, gospod predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Danes je mednarodni dan boja proti pohabljanju ženskih spolovil. In pomembno je, da svet spomnimo na to, da Evropska unija obsoja to zavržno dejanje. Naša pravna in človeška obveznost je, da ženske in deklice zaščitimo pred eh, tovrstnim pohabljanjem, tako znotraj EU, kakor izven EU. Zato pozdravljam to pobudo Evropskega parlamenta za razpravo na to temo. Pohabljanje ženskih spolovil je brutalen izkaz neenakosti med spoloma, prav tako predstavlja to kršitev človekovih pravic. Ta parlament je že večkrat pozval komisijo naj se ambiciozno loti te problematike. Komisija in Evropska unija kot celota je zavezana celovitemu političnemu odzivu v smeri boja proti vsem oblikam nasilja nad ženskami na ozemlju EU, pa tudi v naših mednarodnih odnosih. Komisija je sprejela akcijski načrt za implementacijo štokholmskega programa, listino za ženske pravice in pa dokument o enakosti med moškimi in ženskami. Komisija si prizadeva za izboljšanje poznavanja problematike in zbiranje podatkov in tudi za preprečevanje nasilja. To dosegamo z ozaveščenjem izmenjavo najboljših praks in tudi s financiranjem vlad, nevladnih organizacij in eh, drugih strokovnjakov, ki delujejo na tem področju. Komisija je nedavno sprejela sporočilo o odpravi pohabljanja ženskih spolovil in sicer 25. novembra lansko leto. Pohabljanje ženskih spolovil je tudi oblika zlorabe otrok. Ocena je, da je trenutno 500 tisoč žensk in deklic samo v Evropski uniji morda žrtev to vrstne škodljive prakse. Parlament poziva k konkretni strategiji, k akcijskemu načrtu za boj proti nasilju nad ženskami. Naj povdarim, da so vse pobude in vsi ukrepi komisije medsebojno dopolnjujoči in že predstavljajo eh, trden in celovit okvir za konkretne ukrepe, ki bodo lahko ponudili otipljive rezultate in uporabili bomo cel nabor pristojnosti Evropske unije in držav članic, da se borimo proti vsem oblikam nasilja proti ženskami. Poleg tega je pohabljanje ženskih spolovil zelo specifična oblika nasilja. Gre za globoko zakoreninjeno družbeno normo in pogosto menijo, da je to koristno za deklico. Gre za intimno vprašanje in eh, pogosto še vedno tabu. Ključnega pomena je zato, da upoštevamo vso kompleksnost te problematike. Zato je komisija tudi sprejela akcijski načrt za področje pohabljanja ženskih spolovil na podlagi resolucije Evropskega parlamenta iz leta 2012. Dovolite mi, da se zdaj dotaknemo vprašanja zakonodajnih ukrepov Evropske unije na tem področju. Uspeli smo doseči pomemben napredek pri sprejemanju zakonodajnih predlogov na področju kazanske in civilnopravne zakonodaje. To vključuje direktivo o trgovini z ljudmi, direktivo o boju proti spolni zlorabi in izkoriščanju otrok, direktiva o otroški pornografiji, prav tako uredbo, ki velja na področju civilno-pravnih zadev, kakor tudi kazensko-pravnih eh, zadev. Ta zakonodaja, ta svežen zakonodaja podarja potrebo po specifični in konkretni pomoči in podpori žrtvam tovrstnega nasilja. Imamo celovit okvir na evropski ravni za zaščito žensk pred vsemi oblikami nasilja. Ta okvir je potrebno še učinkovito uveljaviti na ravni držav članic. Komisija državam članicam zato v tem kontekstu pomaga in tudi spremlja učinkovito izvajanje te zakonodaje. Poleg tega, kot sem prej že omenil, imamo celo vrsto nezakonodajnih ukrepov, ozaveščanje, izmenjava najboljših praks in financiranje. Ti ukrepi že prispevajo k podpori državam članicam za preprečevanje nasilja. Kar zadeva našo zunanjo politiko, naj povdarim, da so človekove pravice, demokracija in vladavina prava celovit element naše ocene o tem, ali in kakšna proračunska podpora je primerna za neko državo. Pravice ženskim deklic so seveda sestavni del tega premisleka. Evropska unija prav tako dela že prve korake v smeri priprave in izvedbe pristopa, ki temeli na človekovih pravicah za področje razvojnega sodelovanja. Tudi civilno-družbene organizacije razumemo kot eh, enakopravne partnerje v tem dialogu. Kar zadeva pohabljene ženskih spolovil konkretno, je Evropska unija konkretno sodelovala v pobudi na področju mednarodnega sodelovanja za promocijo odprave pohabljenja ženskih spolovil in to že dolga leta. Evropska unija sistematično izpostavlja vprašanje tovrstnega pohabljenja v dialogu z afriškimi, karibskimi in tihomorskimi državami in podarjamo potrebo potem, da afriške države zagotovijo, da se pohabljanje ženskih spolovil dejansko prepove. Evropska unija podpira tudi pobude zagovorništva za izboljšanje nacionalne zakonodaje za izboljšanje zaščite žensk pred nasiljem in pred škodljivimi praksami. Prav tako spodbujamo pobude za izboljšanje usposobljenosti državnih uradnikov in tudi za ozaveščanje vseh sektorjev družbe. Evropska unija tudi pripravlja regionalno kampanjo za področje pohabljanja ženskih spolovil, ki jo bomo izvajali v tretjih državah in tudi v Evropski uniji v letu 2014. Prav tako financiramo projekte za obdobje od 2006 do 2012. Smo financirali 17 projektov za to področje v 18 državah v vrednosti približno 8 milijonov evrov. Naprimer, inovativen projekt, združen projekt EU in UNICEF, ki je prispeval k izboljšanju stanja na tem področju v Egiptu, Eritreji, Senegalu, Etiopiji in Sudanu preko Evropskega inštrumenta za človekove pravice in demokratizacijo je Evropska unija prav tako podprla vrsto pomembnih projektov, ki jih eh, upravljajo nevladne organizacije z področja človekovih pravic. Hvala lepa. Hvala gospod Füle. V imenu političnih skupin najprej dobi besedo gospa Gabriel. Tri minute. Hvala lepa gospa predsedujoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej ne povem, da me veseli, da bomo danes glasovali o tej resoluciji in o ustnem eh, vprašanju za področje odprave pohabljanja ženskih spolovil. V odboru smo to, eh, ta dokument potrdili soglasno in upam, da bo tudi Evropski parlament kot celota uspel poslati jasno sporočilo svoje zaveze k temu, da se odpravi ta kruta praksa. Gospa Reding je že začela z kampanjo ničelne tolerance, ki je omogočila začetek te razprave in začetek boja proti pohabljanju ženskih spolovil. Naj izpostavim nekaj točk, ki se mi zdijo pomembne, če želimo odpraviti pohabljanje ženskih spolovil. Kot prvo, pohabljanje ženskih spolovil predstavlja nedvomn poseg v eh, telesno in psihološko celovitost žensk. To prav tako še povečuje neenakosti med moškimi in ženskami. Treba je jasno povedati, nobenega kulturnega ali verskega izgovora ali upravičila ni, da ne bi spoštovali človekovih pravic. Prav tako je treba povedati, da se to vrstno pohabljanje pojavlja v Evropi, kakor tudi v naših državah, partnericah. Vedno je seveda težko arbitrarno in nasplošno kazati s prstom na afriško celino, ki seveda ima zelo različne realnosti od države do države. Pomembno je, da Evropska unija sprejme celovito usklajeno strategijo, ki bo zagotovila dosledne povezave med našo interno in zonanjo politiko in da eh, ne bomo zgolj delili lekcij o tem področju. Kar zadeva kampanje ozaveščanja in preventive, to sta ključni besedi. To je že omenjeno v Evropski strategiji za boj proti pohabljanju ženskih spolovil. In ustrajam na tem, da moramo razmišljati tudi o tem, da vključimo moške in dečke v boj za odpravo te prakse. Brez njih nam ne bo uspelo. Dialog znotraj skupnosti je ključnega pomena, če želimo doseči naš cilj. Na zadnje naj še dodam, da se mi zdi, da moramo paziti, da ne bomo padli v past eh, zdravniškega obrazovanja, kajti tudi v tem primeru gre za pohabljanje, če tudi to opravi zdravnik v sterilnem okolju. Spoštovane kolegice in kolegi, gospod komisar, ob tem mednarodnem dnevu ničelne tolerance, za pohabljanje ženskih spolovil, bi rada pozvala celotno mednarodno skupnost, ne le evropsko, ampak mednarodno skupnost, naj še okrepi svoje prizadevanja za to, da odpravimo uh, ta pojav. In hvala tudi vsem moškim in pogumnim ženskam, ki k temu prispevajo vsak dan. Hvala lepa. Gospa Gabriel, besedo dobi gospa Estrela. Tri minuti. Obrigada, hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar, Rečeno je že bilo, 140 eh, milijonov žensk približno je bilo žrtev pohabenja ženskih spolovil. Vsako leto pohabijo 3 milijone deklic na ta način. Vsakih 6 minut ena torej. To vrstno pohabljanje se je izvajalo ob starosti 8-9 let v preteklosti. Dan danes so žrtve stare le 2 ali 3 leta. To je tista žalostna realnost, žalostna resnica, s katero se še vedno soočajo številne tretje države. V nekaterih skupnostih, ki prebivajo tudi v državah članicah Evropske unije, smo priče podobnim praksam. V Maliju se 98 odstotkov deklic in žensk pohabi na ta način. V to so vključene družine, vključno s starši žrtev. Ta pritisk, da se ženske sili v pohabljanje ženskih spolovil, izhaja iz njihovih družin in skupnosti, tako v njihovih državah izvora, kakor tudi tu v Evropi. In zato moramo okrepiti naša prizadevanja za boj proti temu pojavu. Pohabljanje ženskih spolovil predstavlja resno kršitev človekovih pravic in države članice preprosto ne morejo tolerirati teh kaznivih dejanj, ki v imenu tradicije ogrožajo fizično in psihološko zdravje ter integriteto žensk. Ženske in deklice, ki so predmet tovrstnega pohabljanja, so žrtve kratkoročnih in dolgoročnih eh, zdravstvenih težav. Umirajo eh, zaradi eh, krvavitev, zaradi infekcij, prav tako imajo številne komplikacije pri zanositvi med nosečnostjo in pri porodu. Prav tako so psihološke posledice podobne kot pri posilstvu in zato morajo države članice zagotoviti to vrstno podporo in ukrepati tudi v smer zagotavljanja zdravstvene podpore in pomoči za dekice, ki so predmet to vrstnega nasilja. Veliko dela nas še čaka, storiti moramo več za te žrtve. Hvala lepa. Hvala, gospa Strela, gospa Vesman. Hvala, gospa predsedujoča. Leto 2014 je mednarodno leto ničelne tolerance za podrobje, področje pohabljanja ženskih spolotvil. Veliko se je že storilo, ampak premalo še vedno. Na svetovni ravni je več kot 140 milijonov žensk in eh, deklic eh, žrtev. V moji domovini Avstriji imamo tudi posebno spletno stran, ki si prizadeva za to, da bi storili vse za preprečevanje tovrstnih praks, ki so pogosto eh, tudi nevarne za življenje. Številne države in številni ljudje delajo veliko na tem področju in so zelo angažirani. Ampak dokler imamo to prakso pohabljanja, eh, je to še vedno čisto premalo menim, da z enotno strategijo dejansko vsaj v Evropski uniji lahko storimo še veliko več in smo bistveno bolj uspešni in upam, da lahko celo preprečimo to vrstno ritualno pohabljanje in upam, da bomo s tem lahko tudi bolj eh, odločno nastopili napram tretjim državam. Tu ne sme biti nikakršne tolerance. Prav tako pa je pomembno, da ne podpiramo z evropskimi sredstvi tistih tretjih držav, kjer je tovrstna praksa še vedno pogosta v družbi. Sprašujem se, v kakšnem svetu živimo, če ta svet sprejema, da se proti ženskem in deklicam vrši tovrstno nasilje. In eh, naj tudi opomnim, da sveta ni v dvorani pri tako pomembni temi. Gospa Vertman, najlepša hvala. Gospod Romeva je rojeda, 4 minute. Hvala. Decembra 2012 je bila sprejeta resolucija o okrepljenem boju proti ohabljanju ženskih spolovil. Ta resolucija poziva k sprejemu celostnih strategij za boj proti tej praksi in odpravo te prakse. Evropski parlament ocenjuje, da veliko žensk živi eh, s posledicami te prakse in toliko žensk biva eh, v celotni Malti, naprimer. Te ocene kažejo, kako pomembno je, da Evropska unija odigra svojo vlogo pri odpravi te prakse akcijski načrt Evropske komisije predstavlja ključ do eh, evropskega odziva, pa tudi do odziva nevladnih organizacij in drugih. Spremljati bo treba eh, izvajanje samo in tako oceniti delovanje akcijskega načrta. Ta uvaja eh, celosten pristop k boju, spoštuje mednarodne standarde in se osredotoča na preventivo sodelovati je treba s skupnostmi, kjer se to vrstna praksa odvija, še posebej z mladimi. Boriti se je treba proti stereotipom na področju spolov, eh, usposabljati je treba tiste, ki stopajo v stik z pohabljenimi ženskami in deklicami. Umakniti se moramo od eh, pristopa dekriminalizacije. Res je, potrebna je zakonodaja, zaščititi moramo eh, otroke in si priznati, da pohabljanje ženskih spolovil vpliva na celotno družbo. Ampak kazenski postopki lahko prav tako vplivajo na eh, mlade, na deklice, lahko vplivajo na njihov razvoj in blaginjo zato ne smemo mešati preventive in kazenske, kazenskega pregona, razumevanja in strahov. Spremeniti moramo socialne norme in vrednote tistih, ki so predmet pohabljanja. Potrebujemo torej dolgoročno vizijo. Družba pa mora biti vključena v pripravo strategije. Potrebujemo podatke, oceniti moramo, kaj se dogaja, kako delujejo trenutni ukrepi. Kot poslanci in poslanke bi morali pomagati tistim, ki se že borijo za odpravo te prakse. Resolucija, ki jo bomo danes sprejeli, bo podprla delo nevladnih organizacij v Evropi. V naslednjem sklicu parlamenta se bomo še naprej borili proti pohabljanju ženskih spolofil. Podpisati bi eh, morali dokument, s katerim bi to tudi potrdili. Hvala. Hvala. Gospa Jana Kudakis. Mikrofon za govornico, prosim. Pohabljanje ženskih spolovil je grozno nasilno dejanje zoper mlade deklice, zoper otroke. Približno 500 tisoč deklic, nekatere so stare zgolj tri leta, je predmet tovrstne prakse v Evropi. V Združenem kraljestvu je v nevarnosti 65 tisoč deklic. Veliko jih živi v eh, mojem volilnem okrožju v Londonu. To prakso smo kriminalizirali eh, leta 1985 v nasi državi, ampak v zadnjih letih ni bilo enega samega primera pred sodiščem. V Združenem kraljestvu smo začeli z bojem zoper to barbarsko prakso. Vodilni londonski časopis London Evening Standard je tisti, ki vodi ta boj. Ozavešča javnost in opozarja. In le na ta način lahko ustavimo to prakso. Pozivam druge poslanke in poslance, da se mi pridružijo v boju zoper to vrstno eh, prakso pohabljanja in zlorabe ne zgolj na današnji dan boja proti pohabljanju ženskih spolovil, ampak vsak dan. Pripravili smo resolucijo kot prvi korak, da uh, ustavimo pohabljanje v Evropske unije. Naslednji teden bomo imeli razpravo o tem, pogovarjali se bomo o podatkih, zato da bi odpravili to prakso v vseh državah članicah. V naslednjem mesecu bo potekalo javno zaslišanje v mojem volilnem okrožju v Londonu tam bodo strokovnjaki in tja vabim tudi vas. V državah članicah moramo narediti vse, zato da uvedemo politiko ničelne tolerance. Podpriti moramo nevladne organizacije, ki delujejo po svetu, zato da še naprej ozaveščajo družbe in skupnosti in jih obveščajo, da to ni spremljiva praksa. To je zloraba otrok. In takšna praksa ne sme biti del naše družbe. Današnja resolucija je poziv k dejanjem. Pozivam vam, vas, da se pridružite tem dejanjem. Hvala. Gospa Anderson. Najlepša hvala. Dan, današnji dan, 6. februar je 10. 10. dan boja proti pohabljanju ženskih spolovil. Ocenjujemo, da na irskem približno 3000 eh, žensk in deklic eh, postaja predmet vrstega pohabljenja, kljub temu, da zakon to prepoveduje. Na tisoče, deset tisoče in sto tisoče žensk je predmet vrstnih postopkov, eh, bodi si v Evropski uniji, bodi si v državah izvora. To je barbarska, arhajična praksa, ki moramo narediti konec. Številni ki so pohabljeni, bodi si izkrvavijo, bodi si umrejo zaradi okužb, zaradi uporabe umazanega urodja. Gre za poškodbo in pohabljanje normalnih ženskih spolovil in s tem škodimo eh, naravnemu razvoju in funkcijam ženskih eh, organov in organov deklic. Ta praksa ima dolgoročne posledice. Privede lahko k težavam pri porodu, poškoduje lahko novorojene otroke. Tisti, ki so pohabljeni, se soočajo z dolgoročnimi učinki. Zahvaljujem se tistim, ki pomagajo, naprimer eh, nacionalnemu, nacionalnemu omrežju za pomoč ženskam na Irskem, ampak vse to ni dovolj. Glede na to, da danes o tem govorimo, to pomeni, da nas čaka še veliko dela. V mojem volilnem okrožju na severu Irske morajo učitelji spremljati eh, dolgoročne odsotnosti eh, deklic in otrok v šoli. Paziti je namreč treba, da te deklice niso pohabljene. Irska zakonodaja prepoveduje to vrstno prakso, ampak čaka na še veliko dela, ozaveščati moramo javnost. Pohabljanje ženskih spolovil je v mednarodnem prostoru kršitev človekovih pravic žensk in deklic. Odraža neenakost med spoloma, predstavlja ekstremno obliko diskriminacije zoper ženske. Ponavadi se izvaja nad mladoletniki in je kršitev pravic žensk in otrok. Nažalost, to še vedno ni prednostna naloga. Evropski svet se za to ni odločil. To je še vedno evropska težava. Decembra 2012 je bila sprejeta resolucija o pohabljanju ženskih spolovil Veseli me, da je bila ta resolucija sprejeta, veseli me tudi, da o tem govorimo danes, veseli me, da je Evropski parlament že sprejel resolucijo, ampak narediti moramo še več. Hvala. Morganti. Gospod Morganti. Grazie, eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Številke, ki jih imamo v rokah, ki odražajo to grozno prakso, so zelo visoke. V Evropi 500 tisoč žensk trpi zaradi pohabljanja ženskih spolovil. Ampak v svetu je ta številka še višja. 125 milijonov žensk in deklic. Dejstva so torej resna. Ta barbarska praksa eh, prihaja iz kulturnih prepričanj, ki so drugačna kot naša. V Italiji po poročanju Evropske agencije za enakost med spoloma eh, 25 tisoč žensk živi v nevarnosti in tisoč, žen, tisoč teklic živi v nevarnosti zaradi te prakse. Narediti moramo kan, konec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 ugotoviti moramo, katere religije spodbujajo to vrstne prakse, začenši z islamom. Ne smemo si zatiskati oči. Globalna strategija za boj proti nasilju nad spoloma ni tista, ki bo poskrbela za eh, rešitev. Ne smem nas biti sram, da branimo eh, naše krščanske korenine. Drugačni smo kot drugi in sam sem ponosen na to. sebe vidim kot popolnoma drugačnega od nekoga, ki uporabi kos eh, stekla ali pa nekaj drugega, kar je ostro in pohabi žensko ali pa deklico. Hvala, gospod Morgati. Gospa Jimenez Beseril Barjo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ne bom ponavljala opredelitve pohabljanja ženskih spolovil, ki jo uporablja Svetovna zdravstvena organizacija. Želim pa povedati, da moramo narediti konec tej praksi. Ozaveščati moramo ljudi. Zakaj gre? Gre za delen ali pa popoln izrez klitorisa. Na milijone žensk trpi zaradi tovrstnega nasilja po svetu. Mlade deklice izgubijo svojo mladost to se ne dogaja zgolj v eh, tretjih državah, ampak tudi v Evropski uniji. Slišali smo številke. 500 tisoč žensk in deklic je utrpelo pohabljanje v Evropski uniji. Pohabljanje ženskih spolovil poteka v nehigieničnih razmerah. Pogosto se zgodi, da pride do resnih posledic za zdravje žensk in deklic na nacionalni in mednarodni ravni smo pozvali k prepovedi te prakse. Ne smemo je sprejeti na podlagi nobene kulture, nobene religije. V parlamentu so sprejeli veliko resolucij na to temo, imamo direktivo o zaščiti eh, žrtev, sama sem bila poročevalka za to poročilo. Pozvali smo k prepovedi v vseh 28 državah članicah. V moji državi v Španiji imamo zakonodajni akt na tem področju, nimamo pa enakih standardov v Evropski uniji. Evropska služba za zonalne delovanje mora zauzeti jasno stališče vizavi tretjih držav, ki niso pripravljene eh, ob, obsoditi to vrstne prakse. Tiste ženske, ki nimajo svojega glasu, tisti moramo pomagati. Boriti se moramo proti takšnemu nasilju zoper človekove pravice v 21. stoletju. Gospa Senžin za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pohabljanje ženskih spolovil je nesmisel, nasilje, diskriminacija, znašanje se nad otroci, brutalna kršitev integritete in osebnosti ženskin deklic in tudi huda kršitev človekovih pravic, katere žrtve več kot 500 tisoč žensk v Evropski uniji in več kot 125 milijonov na globalni ravni. In to so verjetno še dokaj konzervativne številke. V Evropi se namreč ocenjuje, da so ti podatki na voljo le v nekaterih državah članicah. Sporočilo komisije sicer vsebuje številne zelo dobre ukrepe za boj proti pohabljanju ženskih spolovil v Evropski uniji in tudi zunaj njih te aktivnosti, če želimo, da dosežejo prave rezultate, pa morajo predstavljati sestavni del globalne, kompleksne strategije. Potrebujemo takšno zakonodajo, ki bo uspešno varovala deklice pred pohabljanjem njihovih spolovil. Prav tako je treba ukrepati tako znotraj EU, kot izven EU sodelovati z nevladnimi organizacijami in tudi skupnostmi, v katerih je taka praksa eh, pogosta. Evropski parlament je tudi že pozival k sprejetju zakonodaje na ravni držav članic za preprečevanje nasilja nad ženskami, vključno s pohabljanjem ženskih spolovil. Naslednje vprašanje je učinkovitost ukrepov EU izvan EU, kar zadeva postopke pohabljanja ženskih spolovil. Potrebujemo enotno, restriktivno politiko napram državam, ki sprejemajo pomoč Evropske unije, ne ukrepajo pa v smeri odprave Eh, tega kaznivega dejanja. Evropski parlament je že pozval komisijo naj vključi klauzulo o odpravi pohabljanja ženskih spolovil v pogajanja in sporazume s tretjimi državami. Zanima me, kaj je bilo storjeno na tem področju. Naša naloga je, naša zaveza je, da pomagamo žrtvam tovrstne prakse. Poleg same strategije preventive potrebujemo tudi psihološko in zdravniško pomoč. Hvala. Gospa Wikström. Hvala, gospa predsednica. Preveliko ljudi meni, da je mučenje žensk zaradi eh, pohabljanja ženskih spolovil nekaj, kar se dogaja daleč od držav članice Evropske unije. Ampak to ni res. Pol milijona žensk v Evropske uniji je žrtev te prakse in 125 milijonov žensk in deklic je žrtev te prakse po svetu biti žrtev pohabljanja ženskih spolovil je biti žrtev kršitev človekovih pravic. To je anomalija današnjih časov, to je barbarska praksa, ki bi jo morali odpraviti že dolgo, dolgo časa nazaj. Gre za zelo občutljivo temo tukaj v Evropskem parlamentu. Govorim uh, eh, naprimer tudi o poročilu Estrela, o katerem smo na dolgo in počes govorili, in tudi drugih poročili. Govor, dobili smo veliko elektronskih sporočil na temo pravic žensk in eh, deklic. In presenetljivo je, da obstaja toliko nasprotovanja zoper zdravje žensk in deklic. Zanimivo je, da toliko ljudi reagira tako, kot reagirajo. Pohabljanje ženskih spolovil je grozna oblika mučenja. Ima fizične in psihološke posledice, ki lahko trajajo celotno življenje nismo še naredili dovolj, niti doma, niti v drugih državah. Kritični moramo do Evropske unije. 500 tisoč žensk je ogromna številka za Evropsko unijo in uh, s tem se moramo soočiti. Ne, mo ne smemo si zatiskati oči glede tega, kar se dogaja tukaj Evropske unijo. Pozdravljam akcijski načrt Evropske komisije uh, za področje boja uh, proti pohabljanju ženskih spolovil. Zaščititi moramo eh, žrtve in narediti veliko za preventivo. Hvala, gospa Maklaken. Pred dvema letoma sem govorila v tej dvorani o Iris Diri, ki je sedaj eh, veleposlanica Združenih narodov eh, za boj proti pohabljanju ženskih spolovil. Prebrala sem njeno knjigo kot mlada ženska in takrat sem zajokala fizične in psihološke posledice te mlade ženske, eh, ki ni edina v svetu, so postile vtis eh, na mojem življenju. Ker je današnji dan dan ničene tolerance za pohabljanje ženskih spolovil, se mi zdi izjemno pomembno, da Evropska komisija pripravi priporočila o tem, kako lahko države članice prekinejo s to prakso, ki vpliva na pol milijona žensk in deklic v Evropski uniji. Vsi morajo ugotoviti, da je ta praksa oblika nasilja nad ženskami in eh, otroki. Države članice same morajo bolje razumeti eh, razširjenost te prakse v lastnih družbah. Kaznovati moramo tiste, ki to izva, eh, izvajajo. Komisija mora razmisliti tudi o tem, kako preprečiti te prakse v tretjih državah. 125 milijonov žensk je uh, žrtev to vrstne prakse po svetu. In to je ogromna številka, ki eh, jo moramo upoštevati. Pohabljanje ženskih spolovil je treba obsoditi eh, povsod po svetu. Pozivam komisijo in Evropsko službo za zonalno delovanje, da zauzameta jasno stališče vizavi tistih držav, ki tega ne obsodijo. Naliti si moramo čistega vina, si ne zatiskati oči in narediti konec tej barbarski praksi posod po svetu. Hvala. Eh, Hvala, gospa McClark in gospod Murphy. You, uh, Hvala, gospa predsednica. Najprej bi rad dejal, da me ne preseneča. Se mi pa zdi ogabno, da imamo tukaj naprimer desničarje gospoda Morgantija, ki poskušajo uporabiti to barbarsko eh, prakso, to bolečino številnih žensk kot argument za to, da uporabljajo uh, rasistično islamofobno politiko. Afriške kulture, kulture, kjer eh, je islam glavna religija, niso edine, ki izvajajo barbarske prakse zoper ženske. Pogledati si moramo tudi nasilje nad ženskami v Evropski uniji, v belih eh, krščanskih uh, skupnostih. Nasilje v družini, uh, ki mu je spostavljena vsaka peta ženska, posilstva vsaka deseta ženska. Uh, ne gre za nekaj, kar prizadene druge države. Gre za boj za pravice žensk, deklic in otrok. In s tem se moramo soočiti vsi po svetu. Alice Walker je eh, napisala zelo eh, zanimiv roman o izkušnji žensk, ki živijo s pohabljenimi spolovili. Dejala je, da v večini eh, delov sveta to pohabljanje poteka čisto normalno in da se zdi, kot da je bolečina žensk manjša kot bolečina moških. Kaj je pohabljanje ženskih spolovil? Ni neka izolirana barbarska praksa. Gre za represijo žensk, gre za manifestacijo po, uh, represije žensk. Zanikamo ženskam uh, njihovo vlogo spolnega bitja. Evropska unija ima tukaj pomembno uh, vlogo. Približno 20 tisoč žensk vsako leko Eh, zapusti lastne države in poišče zatočišče v Evrop, Evropski uniji, bodi si zaradi lastnega zdravja, bodi si zato, da bi zaščitile eh, oziroma zaščitili svoje življenje. Preveč je skepticizma, družba ni ozaveščena, aktivisti pravijo, da so nekatere države članice deportirale ženske nazaj v države, kjer obstaja tveganje za pohabljanje ženskih spolovil. To je še, en črna, to je še ena črna pika eh, za politiko imigracije Evropske unije, zaščititi moramo ženske in deklice, ki poskušajo uh, ubežati pohabljanje ženskih spolovil. Pogost, pogosto se zgodi, da je praksa uh, nezakonita, kljub temu, da se uh, dogaja. Zagotoviti je treba uh, ustrezne zdravstvene sisteme, ki nudijo podporo ženskam in deklicam, boriti se moramo proti tistim, ki to prakso izvajajo vzpostaviti moramo ustrezen eh, sistem za spoštovanje enakosti med spoloma. Hvala. Hvala, gospod Murphy. Pridem dan besedo, gospe Horaci Bild. Še nekaj. Armenska delegacija je tukaj na eh, četrtem srečanju generalne skupščine AKP in Armenija. Dobrodošli armenski delegaciji. Hvala. Dobrodošli gospod Farmanjan, ki vodi to delegacijo ta delegacija se sreča tudi z odborom za zvonane zadeve in upam,